So, good afternoon and uh, welcome to this joint. Lepo pozdravljeni, pozdravljeni na skupni seji z odborom AFET. Mi smo v odboru DEVE. Prva točka na dnevnem redu je sprejetje dnevnega reda. Lahko dnevni red sprejmemo v trenutni obliki. Hvala. Zdaj pa druga točka, sporočila predsednika. Nobenih sporočil nimam za vas. In Prehajamo na tretjo točko, to je glavna točka danes, gre za izmenjavo mnen z Abdalo Hamdokom, predsednikom sudanske vlade. Kolegice in kolegi, pozdravljeni na tej skupni seji odbora za razvoj in odbora za zunanje zadeve. Imeli bomo izmenjavo mnen z Abdalo Hamdokom, pre, predsednikom sudanske vlade. V Evropi so zdaj prazniki in številni poslanci prihajajo iz držav, kjer je danes praznik. Dan danes uh, eh, se je predvajamo preko spleta, tudi ta seja se predvaja preko spleta in pripričan sem, da nas veliko spremlja, torej tudi preko interneta. Spoštovani predsednik sudanske vlade, lepo pozdravljeni danes v parlamentu. Vaša prisotnost tukaj kaže, da je uh, V Sudanu v zadnjih mesecih prišlo do velikih političnih sprememb. Imenovanje vaše vlade je pomemben trenutek in označuje začetek novega obdobja v Sudanu. Z veseljem bomo z vami govorili o prihodnosti vaše države in o odnosu vaše države z Evropsko unijo. Zdaj predajam besedo Vitoldu Janu Vaščikovskemu, podpredsedniku odbora za zunanje zadeve. Izvolite. Hvala, gospod Tobi. Tudi jaz pozdravljam predsednika sudanske vlade na seji našega odbora. Podpis ustavne deklaracije 4. augusta 2019 predstavlja velik uspeh za ljudi v Sudanu. Ljudje v Sudanu si želijo mir, stabilnost in blaginjo. In v Evropi jim stojimo ob strani. Evropski parlament tesno spremlja prehodno obdobje in podpira prizadevanja Sudana na poti k demokraciji. Vlada, ki jo vodite vi, je ključna za doseganje tega cilja in za oblikovanje nove pravne države. Pot pred vami prav gotovo ne bo preprosta, ampak za prihodnost Sudana je ključnega pomena, da prehodne institucije nadaljujejo svojim delom in izpolnjujejo naloge. Evropska unija Sudan podpira in ga bo podpirala še naprej, zato da bi koristili ljudem v Sodanu. Hvala lepa, zdaj pa besedo predajam spet gospodu Tobeju. Hvala, gospod Vaščikovski. Evropska unija podpira ljudi v Sudanu, ne glede na to, da se s prejšnjimi vladami pogosto nismo strinjali na politični ravni. Mi smo eden glavnih donatorjev na področju humanitarne pomoči in razvoja. Od leta 2016 je Evropska unija skrbniškemu skladu EU za Afriko namenila 188 milijonov evrov. Ta sklad je namenjen temu, da rešuje vzroke za destabilizacijo prisilne preselitve in nezakonite migracije. Veliko je problemov z humanitarnim dostopom, ampak Evropska unija je vseeno prispevala 463 milijonov evrov od leta 2011, zlasti na področju varne oskrbe s hrano. Nedavno izboljšanje dostopa je zelo dobrodošlo. Humanitarne razmere so še vedno slabe na številnih delih eh, in številnih regijah v vaši državi, veliko je beguncev in notranje razseljenih. Mi smo pripravljeni povečati svoje humanitarno prizadevanje v Sudanu in z veseljem bomo z vami govorili o tem, kako bi razmerje lahko še izboljšali. In mislim, da bi lahko z tesnim sodelovanjem dosegli še več napredka. Naprimer, lahko bi ukrepili sodelovanje, razvoj, regionalno vključovanje, trgovino, boj proti podnebnim spremembam okrepili bi lahko varnost in tudi borili bi se proti nezakonitim migracijam. Dragi predsednik vlade, zdaj bomo z veseljem prisluhnili vam, da nam poveste, kako vi vidite razmere v vaši državi in kaj menite o prihodnih odnosih EU-Sudan. Izvolite. Hvala lepa, hvala gospod predsednik. Lepo pozdravljeni. Spoštovana predsednik in podpredsednik spoštovani poslanke in poslanci iz odborov Deve in Afet. Res je, v veliko veselje mi je, da sem danes tukaj. Jaz sem predsednik prehodne sudanske vlade. Na začetku želim povedati, da smo hvaležni Evropski uniji in da cenimo vašo pomoč, kajti že dolgo nas podpirate pri naših prizadevanjih. Podpirali ste nas v času diktature, zato smo lahko prišli do te stopnje, kjer smo danes. Hvala še enkrat torej za to in povem vam lahko, da ljudje v Sudanu res cenijo vašo podporo. V svojem kratkem nastopu želim predstaviti prednostne naloge prehodne vlade, izzive, pa tudi pričakovanja, ki jih imamo v zvezi z našim prihodnim odnosom. Preden se lotim prednostnih nalog, vam želim povedati, kako ocenjujemo spremembe, ki smo jih videli v Sudanu v zadnjih sedmih ali osmih mesecih. Prepričan sem, da ste tudi vi sledili dogodkom v Sudanu. Spremembe res segajo zelo globoko in v bistvu obsegajo celotno državo. V zadnjih 60 letih smo imeli veliko prehodov v naši regiji smo bili prvi, ki smo rušili diktatorje leta 64, leta 85 in letos, torej leta 2019. Prejšnja dva prehoda sta bila povezana z središčem, centrom države, tokrat pa mi je bila zajeta celotna država. Ljudje so prišli celo iz zahodnega Darfurja, severa, vzhoda. Od povsod so prišli v prestolnico. Ampak ta prehod je res nekaj posebnega, drugačen je od drugih sprememb, ki so se zgodile v naši regiji. Vem, da spremljate dogodke v naši regiji, v Libiji, v Srednji Afriki, v Jemnu, v Siriji, Somaliji, če omenim samo nekaj držav. Pri nas so se spremembe zgodile na miroljuben način. Nismo se odzvali na provokacije režima, nismo popustili in nismo se poslužili nasilja. Drugič, spremembe so v veliki meri vodile ženske in mladi. Ženske so res bile v prvi vrsti. Obenem pa smo bili tudi zelo trdni, zelo odporni. Vedno, ko smo menili, da nam zmanjkuje sile in moči, se je pojavil nov zagon. Zdaj pa vam bom predstavil prednostne naloge prehodnega obdobja. Proces je bil zelo dolg, zdaj pa smo vzpostavili prehodni dogovor, oblikovali smo prehodni svet, ministerski svet in zagotovili smo tudi ustrezno vodstvo na čelu pravosodja. In pri tem smo sledili sloganu revolucije, ki je bil svoboda, mir in pravica. Na osnovi tega smo pripravili deset prednostnih nalog. Prva prednostna naloga za nas je bila, da ustavimo boje, da ustavimo vojno in da zagotovimo trajnosten mir. Tega smo se lotili že od prvega dne. Prvi obisk, ki sem ga opravil, je bil v Džubi, v Južnem Sudanu. Nekoč smo bili ena država in še vedno menimo, da smo en narod v dveh državah. Odnosi so odlični, neodvisnost južnega Sudana je nekaj, česar ne smemo ogrožati. 98 odstotkov ljudi je takrat glasovalo za neodvisnost. To bomo spoštovali. Ampak meja je zelo dolga, več kot 2000 km. Veliko imamo pa skupne zgodovine, skupne usode, skupnih zgodb. Ampak v Džubi sem se lahko srečal z tamkajšnjimi vodilnimi. Skupine tam so zelo veliko prispevale k spremembam pri nas. Veliko imamo skupnega z vodstvom tam in če bomo sodelovali, mislim, da res lahko hitro poskrbimo za to, da bo zavladal mir. Prav tako smo lahko naslovili veliko njihovih pomislekov, ki so jih eh, težili že dolga leta tudi kar zadeva humanitarni dostop, naprimer. Zagotovili smo neoviran dostop preko meja, pa tudi preko drugih linij v državi, zato da humanitarna pomoč lahko pride do ljudi v prizadetih območjih. Prav tako smo začeli izvajati praktične korake. Prejšnji teden sem bil v Darfurju, v Elfaširju. Obiskal sem tamkajšnja taborišča notranje razseljenih ljudi. Prvič so ljudje v teh taboriščih imeli priložnost govoriti z visokim predstavnikom vlade. V taboriščih sem dobil vtis, da je mogoče doseči mir in da je zdaj dober trenutek, da poskušamo doseči ta mir. Naša druga prednostna naloga je reševanje gospodarske krize in oživitev gospodarstva podedovali smo 30 let izzivov, 30 let nesposobnosti. Kriz je veliko in zaradi tega je inflacija zelo visoka, cene se hitro dvigajo, kriza je tudi na področju valute, bančni sektor je skoraj propadel in naša prva prednostna naloga na področju gospodarstva bo, da zaustavimo ta padec in da državo spet postavimo na noge. Sudan je zelo bogata država. Če bomo z viri pametno ravnali, bomo dosegli presežek, ki ga lahko vložimo v nadaljni razvoj Tretja prednostna naloga je reforma državnih institucij in prestrukturiranje teh institucij. Spet, tudi tukaj smo podedovali slabo stanje in prizadevali se bomo to rešiti. Četrtič, zagotoviti želimo trdne temelje za zagotovitev pravne države, preglednosti, odgovornosti, pravice, zlasti prehodne pravice in to je povezano z zagotavljanjem trajnostnega miru. Vzpostaviti želimo proces, ki bi nam omogočal, da bodo žrtve dobile občutek, da je bilo pravici zadoščeno. Peta prednostna naloga je boj proti korupciji in zaseg ukradenega premoženja. Več milijard dolarjev je bilo ukradenih in Kriminalci so jih skrili povsod po svetu. Če bomo lahko ta denar dobili nazaj, bomo lažje dosegli svoje cilje na področju razvoja. Šestič. Želimo zagotoviti ustrezno udeležbo žensk v vladnih strukturah prehodne vlade. In tukaj vam želim povedati naslednje v državnem svetu je 11 članov, dve sta ženski, ena je iz manjšine koptov. Menili smo, da je to vprašanje, ki ga moramo upoštevati. Upoštevati moramo vprašanje raznovrstnosti in manjšin. V kabinetu so štiri ministrice. Moja kolegica tukaj je ministrica za socialne zadeve in delo. Tudi prvo zunanjo ministrico imamo, ampak še bolj pomembno, prvič v naši zgodovini imamo vrhovno sodnico, ki je ženska. Delamo na tem, da bomo kmalo dobili zakonodajni svet in vsaj 40 odstotkov bi moralo biti žensk. Po našem mnenju je to korak v pravo smer. Nismo še na cilju, ampak prav gotovo smo na pravi poti. Sprejeli smo tudi druge ukrepe za to, da poskrbimo za udeležbo žensk in mladih. Vidimo lahko, kakšen učinek ima to na ženske, če obiskujejo univerzo, kjer je namestnica predstojnice ženska. Številni bi morda rekli, da je to nekaj začasnega, povezanega z revolucijo. Morda, ampak če si bomo res prizadevali, če bodo sodelovali moške in ženske, lahko zagotovimo, da bodo te rešitve trajnostne. 8. Zunanja politika mora biti uravnotežena, temeljiti mora na vzajemnem spoštovanju in ne umešavanju, seveda pa moramo upoštevati interese Sudana, to je naše glavno načelo. Režim prej je dolgo leta postopal drugače in mi moramo to popraviti. Osmič. Zaposlovanje in mladi. Poskrbeti želimo, da bi v naši državi vladalo ozračje, kjer bi mladi menili, da lahko ostanejo doma, namesto da se poslužujejo te nevarne poti preko sredozemlja. Želimo si, da bi mladi ostali pri nas. Mi menimo, da so migracije vprašanje razvoja. Če sodelujemo skupaj z vami, lahko oblikujemo ustrezno prihodnost za mlade, zato da bodo mladi ostali doma. Naslednja prednostna naloga je zdravje, izobraževanje in razvoj človeških virov prejšnji režim je 70 do 80 odstotkov kadrov uporabljal v varnostnem sektorju. Mi pa želimo to spremeniti. Večino virov želimo nameniti temu, da bi krepili te vidike, kajti nobena država se ne more razvijati, ne da bi spodbujala razvoj človeških virov. In na koncu bomo poskusili imeti tudi ustavno konferenco, kjer bomo govorili o vprašanjih kot so upravljanje, identiteta in tudi razvoj. Prav tako bomo organizirali volitve, da bodo ljudje lahko izrazili svojo voljo in izvolili vlado, ki jo želijo sami. Dragi predsednik, zdaj bom opisal izzive. Ne želim graditi gradov v oblakih, češ da je zdaj vse lepo in prav, da smo se rešili diktatorja in da, nam, da se nam pretakata med in mleko. Ne, izzivo je veliko, mir je treba zagotoviti na pravilen način. Pogajanja tečejo na več ravneh, tudi z obroženimi silami, veliko je akterjev, regionalnih, mednarodnih in tako naprej. Izzivo je torej veliko, ampak menimo, da res lahko dosežemo mire. Gospodarski izzivi pa so seveda še vedno glavno vprašanje. Mislim, da je bil predsednik Clinton tisti, ki je rekel, da je najbolj pomembno vprašanje vprašanje gospodarstva. In to je res. Če gospodarstvo ne bo zaživelo, potem ne bomo dosegli napredka. Pojavlja se vprašanje dolga, naprimer. Ampak treba je tudi zagotoviti financiranje prehodne vlade. Reformirati moramo državne institucije, varnostni sektor, državne institucije. To so vse veliki izzivi. Prepričan sem, da tudi vi spremljate vprašanje državnega terorizma. Američani imajo seznam in Sudan je na tem seznamu. Zelo pomembno bi bilo za nas, da nas izbrišejo iz tega seznama. V preteklosti je bilo več razlogov, zakaj je bil Sudan na tem seznamu, ampak danes nismo država, ki podpira terorizem, daleč od tega. Mi smo zelo miroljubna država in Mislim, da lahko z vašo pomočjo ameriško administracijo prepričamo, da nas izbrišajo z tega seznama. Sodelujemo tudi z američani in upamo, da bomo lahko k malu prišli do pozitivne odločitve. To bo pomenilo, da bomo pripravljeni tudi na naložbe iz tujine in tako naprej. Seveda glavni izziv na politični ravni je politični prehod. Treba je ustrezno upravljati s pričakovanji. Ljudje imajo visoko pričakovanje, zato ker smo se rešili diktatorja. No, mi bomo poskusili biti pregledni, odkriti in ljudi ne bomo zavajali. To je resen izziv. 30 let je trajal diktatorski režim, zato je izzivov res veliko. Naprimer, vprašanje vključenosti, zastopanosti, oblikovati treba nacionalni projekt in položiti temelje za prehod v demokratični sistem. Zdaj pa še zadnji del mojega uvodnega govora. Gre za naša pričakovanja, pričakovanja do naših partnerjev. Cenimo vašo podporo, lepo prosimo, da nas na poti podpirate še naprej in veliko kolegic in kolegov iz komisije, SZD in tako naprej je v stiku z nami. Želimo si, da bi imeli bolj strateški partnerski odnos z EU, vaši viri, vaša sredstva bi nam lahko prišli zelo prav. Ampak naj vam na kratko predstavim naša pričakovanja. Prvič, želimo si videti da nas še naprej podpirate pri miru in drugih prizadevanjih, da podpirate mirovni proces in da financirate tudi razvoj po konfliktu. Drugič, mobilizirali bi lahko vire, zato da bomo mi lahko dosegli svoje cilje in veseli smo bili, ko je komisija danes dopovdan povedala, da želijo podpreti naše prizadevanja z dodatnimi sredstvi in želimo si tudi, da nam pomagate, da nas bodo črtali iz seznama držav, ki podpirajo terorizem. Na srednji ali dolgi rok želimo, da nas še naprej podpirate, da podpirate naše gospodarstvo z naložbami, z gospodarskim partnerstvom, kajti država mi je bila predolgo izključena iz možnosti tujih neposrednih naložb. Želimo si, da bi se evropske družbe vrnile, da bi sodelovali z nami, kajti veliko je priložnosti, gre za prometno infrastrukturo, energijo, kmetijski sektor, rudarstvo, promet, naftna polja in tako naprej. Upamo tudi, da nas boste podprli pri krepitvi zmogljivosti, zato da bomo lažje institucije postavili na noge. Če sklenem, Sudan upa, da bo lahko začel sodelovati na mednarodni ravni in želimo si oblikovati strateški partnerski odnos z EU, zato da bomo lahko skupaj reševali odprta vprašanja. V Sudanu je zdaj čas za nov začetek in skupaj moramo to obravnavati kot strateško vprašanje. Kajti, če bomo uspešni, bo to priložnost za celotno regijo. Mislim, da bi lahko dosegli velik učinek sinergije in da bi to lahko vplivalo tudi na druge države. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala, da ste mi dali to priložnost. Hvala. Hvala lepa, ministerski predsednik, za seveda te besede polne izzivov, ampak tudi polne upanja. Sedaj pa izmenjava mnen. Najprej koordinatorji, poslanke in poslanci Evropskega parlamenta. Besedo boste dobila tudi komisija in Evropska služba za zunanje delovanje. Tako. Začenjamo s tistimi koordinatorji, ki so tukaj. Najprej dobi besedo gospod Galer, ELS, prosim. Thank you very much and welcome prime minister to our parliament. It... Hvala lepa, dobrodošli v parlamentu, gospod ministerski predsednik. Dobro je imeti novo sudansko vlado tukaj. 20 let sem že tukaj v Evropskem parlamentu in v zadnjih 20 letih sem zelo pogosto se pogovarjal tudi o Sudanu. Žal, takrat z nekdanjimi predstavniki in drugimi kolegi iz Afrike to niso bile vedno pozitivne izkušnje, tako da je dobro, da je zavel nov veter in da na novo začenjamo. Upam vsaj, kar se tiče naših odnosov. Preteklosti ne moramo spremeniti lahko pa vsi delamo za boljšo prihodnost. Veliko vprašanj imam, ampak moram se omejiti, kajti druge kolegice in kolege bodo tudi zastavili vprašanja. Govorili ste o svojem bivanju v Darfurju. Kar nekaj let smo se o tem pogovarjali. In zanima me, kateri so konkretni koraki, kar se tiče sodelovanja z mednarodnimi humanitarnimi organizacijami in EU, zato da bi izboljšali razmere. Govorili ste o notranjih razseljenih osebah. Imate konkreten načrt za njihovo naselitev, vrnitev tja, odkudar so morali zbežati in potem. Kateri bi bili tisti ukrepi, ki bi povrnili zaupanje med, ljudmi, med ljudi s centralno vlado v Kartumu, še eno vprašanje, ki ga želim omeniti, zadeva vaše odnose z Južnim Sudanom. Zelo konkretno je to pomembno tako za vas kot Južni Sudan, seveda izvoz nafte. Nafta je večinoma na jugu, tranzit cevovodi pa so na vaši strani, tudi pristanišče. Mm -hmm. Upali smo, da boste vzajemno izkoristili prednosti sodelovanja. Kje smo v tem trenutku, gledajte ga, deluje izvoz nafte, se dobiček deli, ste se kaj dogovorili, ste se dogovorili kaj, kar je dobro za obe strani, tako, to so moje vprašanja, hvala. Okay, now give uh, the floor to Mr. Hulveni. I don't see him. Gospod uh, Hulveni, ne, ne vidim ga, ravno kar je odšel. Prav, gremo naprej. Miksel SND. Uh, Hvala lepa, ministerski predsednik, za to, da ste prišli k nam in da ste spregovorili o najnovejšem razvoju dogodkov v vaši državi. Seveda vam želimo veliko uspeha na vaši poti. Dve vprašanji. Zelo na kratko ste se dotaknili stanja javnih financ v državi. Sveda, dolg in prenizka raven pobiranja davkov ovirajo zmožnost vlade, da bi ponujala bistvene javne storitve, ključne javne storitve. In to so seveda glavne pričakovanja ljudi. Bi lahko morda šli malo globlje v to povedali kaj več o tem, da bi uredili zadeve na tem področju. In potem še drugo vprašanje z popolnoma drugega področja. Kar nekaj časa je že nekaj pomislekov glede spora razdeljevanja vode, ko se rezervari napolnijo. V zadnjem tednu smo slišali kar nekaj pozitivnih novic v zvezi s tem. Tako da bi rad slišal tudi vašo oceno, kako optimistični ste, da bi ta spor lahko razrešili, tako da ne bi povzročil moten na tem področju tudi političnih odnosov med obema državama, gre za Sudan in Etiopijo, pa tudi kar se tiče ekonomskega razvoja. Hvala lepa, gospod Čimoševič, SND. Hvala lepa, gospod predsednik vlade, kot nekdani predsednik moje vlade, države, polske, kot sem, si lahko predstavljam, s koliko izzivi se soočate dan danes in tudi glede razsežnosti vaše osebne odgovornosti. Razmere v vaši državi spremljam že 40 let. In imam tudi osebni razlog za to, pred 40 leti, ko sem delal na univerzi v Varšavi, sem imel prijatelja iz Sodana, gospoda Marika Barej, ki je tu tam doktoriral. Od takrat sem seveda z zanimanjem spremljal, kaj se tam dogaja. To so bili žalostni časi za me, da sem bil 20 let priča diktaturi v vaši državi. ne razumem hierarhijo prednostnih nalog, ki ste nam jo predstavili. Zagotovitev ekonomske rasti, razvoja, zato da zadostite glavnim potrebam ljudi. To je zelo pomembno. Ampak kot deseta točka na vašem seznamu ste omenili demokracijo. Šele deseta točka, vem, težko je govoriti o tem in spodbujati demokracijo s takimi traumatičnimi izkušnjami, včasih tudi tragičnimi. Ampak ali imam prav, ko mislim, da so ti množični protesti, ki so končali diktaturo, bili spodbudeni tudi zločini diktatora, pa ne samo to, ampak tudi s potrebo ljudi, da se spoštujejo njihove pravice, svoboščine in da se zagradi resnično demokratična država. Nam lahko poveste tudi kaj več o tem, kolikšne meri so izkušnje vaše sosedne države Etiopije, nekaj, kar bi lahko bilo tudi vzor za vas. Etiopija in sedaj imata težavno zgodovino. pri reformi sistema, političnega sistema, pri sklenitvi mirovnega sporozuma s to državo ste bili uspešni. Je to nekaj, kar bi se lahko potem še razširilo? Hvala lepa. Hvala lepa, še dva. Potem pa še komisija in Evropska služba za zunanje delovanje. Gospa Kanko. Thank you very much, Mr. Hvala lepa, gospod ministerski predsednik. Zastavila bom precej težko vprašanje. In vem, da je težko, kajti želimo si, da bi bila zgodba drugačna. Morda je nekaj sramu, ki je povezano s tem vprašanjem, ampak sram nas mora biti zaradi usode veliko žensk in deklet po vsem svetu, tudi v vaši državi ali v moji izvorni državi. Sudan je država, ki je na 29. mestu, kar se tiče porok deklet. V moji državi, Burkini Faso, je to še huje. Smo na seznamu med eh, najviše vrščenimi desetimi državami. Dani sem prebrala, da je, bila, je bilo dekle prodano na dražbi na Facebooku. ki je plačal 530 krav, 10 tisoč dolarjev in 3 Toyote, jo je lahko si izbral za deseto ženo. Prav tako sem letos prebrala, da je bila ženska obsojena na kamenjenje, ko je z nožem napadla moža, da je ne bi posilil. Izpostavljam torej dejstvo, da je to velika težava za dekleta. Tretjina deklet se s tem sooča. Dve tretjine deklet imajo enake možnosti, kot sem imela sama, da jih očetje pošljajo šole. Mislim, da bi vsa dekleta morala biti zaščitena, imeti občutek, da so enake drugim. In to je tisto, kar mora biti pot naprej. Moramo dodati torej tudi to pozicijo žensk, ne samo žensk stanje ekonomije. Kljub izboljšanju dekleta še vedno ne hodijo v šole v Sudanu. Moje vprašanje je torej sledeče. Najprej, katere nujne ukrepe bo vaša vlada sprejela za to, da boste zagotovili, da bodo dekleta in ženske zaščitena pred prisilnimi porokami, tiste, ki so že bile prišeljene, pa kako boste prilagodili sodni sistem, da bi jim pomagali? kako sodelujete z organizacijami kot je UNICEF in z nekaterimi drugimi državami, da bi opolnomočili dekleta in jim dali možnosti, ki si jih zaslužijo. Kot sem dejala na začetku, tretjina deklet v Burkini Faso je pred 18 leti že poročena, tudi sama bi lahko bila, ampak na srečo me je oče poslal v šolo. Kakšni so vaši načrti, da bi torej v Sodanu si očete predstavljali drugačno prihodnost za svoje hčere? in kako vam lahko pomagamo pri tem. Hvala. Mandel, IPP. E gospod Mandel, e LS. Hvala lepa, zelo dobro je, da ste tukaj, gospod predsednik vlade. Kakšna čudovita priložnost, da se lahko pogovorimo in gledamo vsi v isto smer. Želim izkoristiti to priložnost in vas pa vprašati tole. Kakšni so vaši odnosi z Rusijo in Kitajsko? Nam lahko poveste kaj več o tem, kaj Rusija in Kitajska nameravata oziroma ponujata povezavi z vašo čudovito državo. You, Tako, sedaj pa komisija in še potem ESZD. E Ne, potem pa dobi besedo, ker gospod predsednik vlade, prosim. Uh, A, se vprašam, nisem vas videl. Sorinjo. Obrigado, senhor presidente. Eu tinha-me inscrito depois. Uh, uh... Lepa, gospod predsednik vlade. Ja, najprej sem se javil k besedi, potem sem to priklical, sedaj pa spet, no, nimam veliko časa. Rad bi zastavil tole vprašanje. Predstavili ste dosleden seznam prednostnih nalog za razvoj vaše države. mir, preglednost, dobro upravljanje, vse to so vrednote, ki jih zastopate, da ali ste, kako pomembno je krepiti tudi institucije. Kot eh, so predsedojoči parlamentarne skupščine AKP-EU, lahko rečem, da imamo kar nekaj partnerstv. Govorili ste o strateškem partnerstvu med EU in Sudanom. V bistvu bi raje imel strateško partnerstvo z regijo. To bi bilo močnejše. Pa ne bi bilo potem možno razvijati trdnejše vezi, mir, stabilnost, tudi institucionalna stabilnost s tem partnerstvom, da bi dosegali cilje, ki ste jih sami opredelili. Hvala lepa. Tako, sedaj pa dobi besedo predsednik vlade. Prosim. Thank you very much, uh, Chair, and thank you very much for the honorable members for the question. Hvala lepa, hvala lepa za vaše vprašanje. Najprej, kar se tiče Darfurja in ponovna vrnitev na domove notranje razseljenih oseb kako zgraditi zaupanje, kako mi gledamo na to. Kar se tiče našega pristopa k mirovnemu procesu, moram reči, da smo vzpostavili štiri različne naloge poti, tematska področja. Eno od teh je na temo ekonomskega socialnega razvoja drugi. Se ukvarja s pravnimi vprašanji, kompenzacijami, pravičnostjo. Tretja domena politično vprašanje, upravljanje. In četrto področje, varnostno. Naš glavni namen je, da se lotimo glavnih vzrokov spora. Tako, da bomo lahko spostavili temelje, za trajnostni mir. Begunci, notranje razsoljene osebe, vse to so simptomi krize, ki smo jo imeli. Zato so ljudje zbežali. Moramo se lotiti torej vzrokov te krize. Prejšnji režim se je sicer pogajal, ampak to je bilo elitistično področje pogajanj in niso poštevali mnenja ljudi. Tokrat pa vključujemo njihova mnenja in se tesno posvetujemo z njimi. Zato še preden smo sploh začeli pogajanja v miru, smo se z njimi sestali, tako da bomo upoštevali njihova mnenja in bomo skušali vzpostaviti to zaupanje. Naj vam zagotovim, da je bil odziv zelo, zelo prepričljiv, zelo velik. Mislim, da je nek nov zagon. In bomo nadaljevali po tej poti smiselnega miru ne bo, če ne bomo prisluhnili ljudem. In to bomo storili. Vprašanje odnosov z Južnim Sudanom, nafta in vse to. Nafta se spet črpa in se izvaža, gre po cel vodu na sever z Južnega Sudana, nemoteno. Križno 6, meni prehodov imamo, na meji 2.30 so že odprti, tudi ostale bomo še kmalo odprli. Trgovina med obema državama je lahko samo pomoč obema stranima in kot sem dejal, imamo zelo, zelo dolgo mejo. To je poseben pas med obema državama. Ko sem bil v Južnem Sudanu in sem se pogovarjal o z njihovimi voditelji, smo se strinjali, da moramo to mejo spremeniti v mejo miru, blagostanja in razvoja, namesto da bi to bila meja spora. Lahko pustimo mehke meje, prost dostop, nafto imamo, vsi lahko zaslužimo in delamo v tej smeri. Potem pa še eno vprašanje, mislim, da je bilo, kar se tiče davkov. V bistvu je to zelo pomembno področje. Danes poberemo približno 6 odstotkov davkov. 6 odstotkov BDP-ja. To je škandalozno. toliko denarja ne morete. Praviti z državo, veliko je izogibanja, plačila davkov, veliko podjetij ne plačuje davkov. Smo pa zelo odločeni, da bomo izvedli reformni proces. Ministrstvo za finance je že vzpostavilo odbor, je že vzpostavilo odbor za reforme na davčnem področju. In kmalo se bomo pogovorili o zelo konkretnih ukrepih in priporočili, kako se tega lotiti izogibanja plačila davkov. In to bomo potem tudi izvedli, to, kar se bodo dogovorili. Kar se tiče jezu, kar se tiče vode med tremi državami, ali sem optimist ali pesimist, zelo sem optimističen. Mislim, da je jaz priložnost za vse tri države, Eritrejo, Sudan in Egipt, da vsi samo pridobijo. Da bomo vsi lahko pobrali sadove tega jezu. Prejšnji teden v Washingtonu v ZDA smo spostavili načrt do 15. januarja, glede procesa, ki nam bi dovolil, da bi dosegli dogovor o tehničnih vprašanjih glede tega jezu. V bistvu gre za dve vprašanji. Čas, ki je potreben za popravilo jezu, In še eno tehnično vprašanje. Mislim, da obstaja odločenost in volja na vseh stranih, da dosežemo dogovor. Kar se tiče, mislim, da vprašanja poslance iz Bolgarije, pravi predsednik vlade, imate popolnoma prav. Nadje. No, ki so množično, tisoče, milijoni prišli na ulice, da gotovo so prišli zaradi ekonomskih težav, ampak slogani, ki sem jih omenjal, govorijo veliko krat seveda o svobodi. Svoboda, pravica in mir. Tako da svoboda, demokracija sta ključni v tej regiji. Sudan je od prvih dni neodvisnosti to skušal zagovarjati. Naj pa povem še nekaj. Ko govorimo o Afriki, mislimo, da je Gana prva neodvisna afriška država, pa to ni res. Gana je bila postala neodvisna leta 1957, Sudan pa leta 1956, leto predtem torej. Ne vem. Mi smo tako podsaharska Afrika, kot tudi Severna Afrika. Morda govorijo samo o podsaharski Afriki. Mi smo zelo dinamični. Imamo zelo dinamično politično družbo, stranke in tako naprej. In vedno, ko povrnemo demokracijo, začnejo nastajati politične stranke, so zelo odporne in tudi izven političnih strank smo zelo dinamični, ženske, mladi, to se pogajanjajo in ti ohranjajo te spremembe pri življenju. Mislim, da se boste strinjali z mano, da je demokracija nekaj, česar se ne morete naučiti, ne da bi to izvajali, ne da bi se to naučili v praksi. Potrebno je torej se naučiti v praksi z vsemi elementi, ki so povezani s tem. Ampak mislim, da smo pripravljeni spostaviti naše demokratične institucije, to ne bo enostavno. To je ne linearen proces, ampak tisti, vsi ti milijoni, ki so bili na ulicah, si želijo demokratične, pravične države, ki spoštuje demokracijo, dobro upravljanje in pravno državo. I think the force of so question on the issue of Potem je sledilo vprašanje, če se ne motim, izobraževanju za deklice in priložnosti. Kolegice poslanke, v celoti se strinjam z vamo. Z vami gre za situacijo, ki se ne bi smela dogajati v prihodnje. Kot sem rekel, sedaj smo stopili na pravo pot, vse prave geste smo sedaj podali in se gibljemo v to smer. Seveda situacijo nismo zadovoljni, več je treba storiti. Še zlasti se je treba osredotočiti na izobraževanje in deklice, še najbolj pa na izobraževanje deklic. Če boste izobrazili deklice, boste izobrazili narod. In glede tega nimamo nobenih uh, iluzij. Več je treba storiti. To vaše zadnje vprašanje, kako bi nam lahko pri tem pomagala Evropska unija. Pomagajte nam, sodelujte z nami, pomagajte nam z viri, še zlasti jih usmerjajte v zdravstvo in v izobraževanje. In ko se bomo pogovarjali o, delje, o, o prioritetnih nalogah, 70 in 80 odstotkov je bilo vlaganih v varnostni sistem. To moramo sedaj spremeniti in vire usmeriti v ta dva sektorja. In na ta način bomo v veliki meri odpravili težave, ki tarejo ženske, ki se tiče diskriminacije in tako dalje. Odnos s Kitajsko in Rusijo. Zadnjih nekaj desetletij je bila Kitajska pomembna akterka v Sudanu, bila je velika akterka v izkoriščanju naših naftnih virov. Večji težav s Kitajsko je dolg. Sudan ima dolg v višini 56 milijard uh, evrov, večji del tega dolga gre na račun Kitajske, tako da se moramo o tem z njimi pogovarjati. Hkrati pa to zadeva tudi nekatere velike projekte v naši državi. V vodnih pripombah sem že povedal, da bomo oblikovali takšno zunanjo politiko, ki jo bodo vodili interesi Sudana. Temu bomo torej sledili natančno. In ne bo nas strah izpostaviti nobene teme z nobeno državo. To dolgujemo našemu ljudstvu. Sprememba v Sudanu je nekaj, kar so upeljali naši državljani in državljani moramo biti um, tisti, ki prevzamemo usodo v svoje roke, iskali bomo seveda strateške partnerje, vendar pa nas bodo v prvi vrsti vodili naši interesi in to bo veljalo tudi za dve omenjeni državi. Zadnje vprašanje pa se je navezovalo, če se ne motim, na partnerstvo v regiji. Posem prav imate pot se začne doma. Seveda pa bo treba stvari pravilno zastaviti tudi v naši soseščini. Prej smo bili odpadniška država, verjetno smo postavljali in delali težave vsem sosedam. Sedaj se od tega odmikamo in ustvarjamo z odnose z njimi, ki temelijo na vzajemnem spoštovanju. In s to odločenostjo bomo verjetno lahko oblikovali takšna partnerstva, s katerimi bomo lahko popravljali podrte ograje in bomo lahko govorili kot glas razuma, glas miru v celotni regiji. Torej, začeli bomo uh, znotraj Afrike, potem pa bomo tukaj seveda še naprej sodelovali z Evropsko unijo in drugimi narodi. Mislim, da bomo na ta način lahko odprli dobre možnosti za sodelovanje s prostalim delom sveta. Še zlasti pa se nadajamo dobrega partnerstva z Evropsko unijo v obstoječih okvirih, ki že obstajajo med EU in Afriko. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospodu uh, Vašikovskemu vračam sedaj besedo. Hvala lepa. Predsednik vlade, v imenu obeh odborov Evropskega parlamenta se vam lepo zahvaljujem, da ste bili z nami, da ste z nami delili vse te informacije o sodobni situaciji, današnji situaciji v Sodanu, pa da ste napovedali tudi več o vaših prednostnih nalogah, o načrtih za preoblikovanje države, tudi o tem, kako si predstavljate, da bi dosegli demokratične rešitve v Sodanu. Kot poslanec, ki je bil izvoljen iz krščansk v krščanske države Evropi, vam lahko povem, da sem zelo vesel, ko slišim, da je predstavnica koptske manjšine tudi del vaših organov. Upam, da je to zgolj začetek našega sodelovanja, torej upam, da bo to sodelovanje v prihodnje plodno in bo koristilo tako sudancem kot tudi evropejcem. Še enkrat najlepša hvala, da ste se nam pridružili danes popovdne. Hvala lepa in s tem je ta sestanek za danes zaključen.